sprememba dnevnega reda pod točko šest gospa ne more biti navzoča zato bomo to naredili v naslednjem zasedanju oziroma na naslednjem sestanku v preostalem Mislim in vidim, da se strinjate s predlaganim dnevnim redom. Želela bi vam sporočiti, da danes zagotavljamo prevod v vse eh, jezike razen estonsko, litvansko, švedsko in češko. Vsi drugi jeziki so na voljo. V prevodu. Točka dnevnega reda 3. Danes z nami je splošna poročevalka za proračun 2012, gospa, gospod Francesco Balzani ki bo danes predstavila svojo videnje za naslednje proračunsko obdobje. In eh, prav tako smo, Local Guard njega še ni, on je naš poročevalec, bil pretekli krat in se tudi zdaj tokrat. Torej, prisluhnili bomo kaj si gospa Balzani predstavlja za naslednje leto in prisrčno jo prosim, da začne s svojim prispevkom. Grazie molte per questo incontro. Najprej hvala lepa. Ne povem, da je proračunski postopek na samem začetku. Vendar je ta začetek zelo občutljiv trenutek. Namreč dejstvo je, da moramo na najboljši način zastaviti vse delo, ki ga bomo opravili v prihodnih mesecih. Kot smo videli že lani, naj bi opravili to delo v enem samem branju in naj bi tudi proračunski organi in vsi ostali organi bili enakopravni in to se je izkazalo za zelo zapleteno nalogo. Razlog so predvsem finančne težave, ki jih ni mogoče zanikati in to opažamo v vseh državah članicah. To je tudi pripeljalo do velikih rezan proračuna, dosti krat neupravičeno. Moj predlog je torej od samega začetka bil tak, moji kolegi v odboru za proračun so me vse čas podpirali zelo velikodušno, torej moj namen je bil, da bi vključili tudi specializirane odbore. To pa zato, ker je proračun resnično zelo zapleten postopek, tudi kar zadeva vsebino samo. Gre dejansko za edini postopek, ker je od samega začetka nujno, da se aktivno vključijo vsi kolegi v parlamentu. Še zlasti zato, ker s svojo prisotnostjo v specializiranih odborih nosijo pristojnosti, ki so temeljnega pomena pri določanju tudi proračuna in prednostnih nalog. In ravno zato smo se danes sestali, namreč zato, da bi opredelili prioritete prihodnega proračuna. Moj predlog za to leto je bil naslednji. Predvsem si želimo, da bi prioritete bile vključene v strategijo 2020. Želim torej, da bi znotraj pristojnosti vsakega odbora določili tiste prioritete, ki so najbolj v funkciji doseganja strategije 2020. Strategija 2020 je srednje dolgoročna strategija, vendar pa se mi zdi, da moramo že takoj začeti s tem, da učinkovito opredelimo naše prioritete, če želimo dejansko začeti s konkretnim delom, tako da bomo tudi dosegli to ambiciozno strategijo. Izhodišče torej so cilji in vodilne pobude. Nekatere od teh pobud so neposredno vezane na delo tega odbora. Med cili naj recimo omenim, da si želimo čim bolj zmanjšati umrljivost. Želimo si tudi, da bi čim več ljudi zaključilo eh, visokošolski študij. Govora je vsaj o 40 odstotkih mladih odraslih. Torej želimo si, da bi Evropa bila bolje izobražena in sposobljena, kar je ključno za konkurenčnost, glede na to, da če si pogledamo projekcije za trg dela, vidimo, da bo vse več delovnih mest, ki bodo zahtevala visoke kompetence. V Evropi še vedno opažamo razkorak med izobraženostjo mladih in recimo drugimi državami, kot so naprimer ZDA. okvir strategije 2020 tudi ponuja mnogo kontaktnih točk s tem odborom. Skratka, to je zelo koristen okvir za izoblikovanje prioritet. Gre za prioritete, ki se seveda srečujejo z zelo zmanjšanimi številkami. Govorimo o obdobju po letu 2013, vendar moramo zaključiti obdobje 2012. Torej vidimo, da ob koncu tega obdobja so se številke zelo zmanjšale in zato moramo biti zelo previdni, ko predeljujemo, kaj želimo narediti. Naša prizadevanja, tudi finančna, moramo zelo skoncentrirati predvsem na tiste prioritete, ki so res nujne. In to seveda vključuje tudi pilotne projekte, pripravljalnih ukrepov. In mislim, da moramo tu biti zelo, zelo previdni. Namreč uporaba sredstev za projekte in ukrepe, torej to zahteva sredstva, kar pomeni, da bo še manj manevrskega prostora. In glede na to, da gre za projekte in ukrepe, nekateri že tečejo, je potrebno biti zelo previden, pri izbiri, namreč ugotoviti, ali so dosedajni projekti delovali dobro, ali naj z njimi nadaljujemo, ali pa naj sredstva namenjena za nje uporabimo drugače. Torej, s tem prvim srečanjem želimo pravzaprav začeti tesno sodelovanje, ki upam, da bo konkretno in upam, da se bodo odbori še bolj aktivno vključili v proračunski postopek. Najprej torej opredelitev prioritet, tako da bomo lahko še bolj pozorno brali predlog proračuna 20. aprila, ko bo to predlagala komisija in tako bi potem lahko bili bolje sposobni povedati mnenje parlamenta. In konec poletja bomo dejansko potem morali tudi mi priti na dan s konkretnimi številkami. Hvala lepa. Hvala lepa. Vemo, da bo komisija konec aprila predložila osnutek proračuna. Potem bosta svet in parlament imela pravzaprav samo eno branje in videli bomo, ali bomo v postopku posredovanja lahko prišli do končnega sklepa. Zahvaljujem se gospe Balzani da je podarila tudi področje izobraževanja. Pomembno je to. To je storila tudi njena predhodnica. Včasih so bili drugačni časi. Mislim, da je tudi odbor za proračun v tem času že pripoznal, da je treba poprašati pristojne in vedno smo imeli tudi predstavnika, ki je bil tako v odboru za kulturo, kot tudi v odboru za proračun. Mislim, da je to dobro. Zdaj bi dala besedo našemu poročevalcu Lukegardu, ki nam bo povedal, kar si je za naslednje leto zadal na področju programov. Ja. Yeah. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa, gospa Balcani, da ste se udeležili tega sestanka. Tudi sam bi se rad zahvalil za to, da ste se dotaknili vprašanja izobraževanja. Ni skrivnost, da sem bil nekoliko zmeden v zvezi s tem, kako bo potekal ta sestanek. Nov način delovanja z vsemi temi vprašanji, moram reči, da me je res skrbelo, ali bomo resnično vprašanje obravnavali dovolj poglobljeno. Ne vem, Ali pričakujete, da bomo že sedaj predstavili svoje prioritete, kajti nismo imeli priložnosti, da bi se sestali in o tem pogovorili že do sedaj. Lahko se kasneje neformalno sestanemo in se bolj pogovorimo o tem. Bi vam pa rad morda nekaj več povedal, kako bi po mojem mnenju lahko dali svoj prispevek in katere so tiste prioritete, ki so potrebne. Kot ste sami povedali, proračun Evropske unije bi moral bolje prispevati k strategiji EU 2020. To je osnovni cilj in zdi se mi, da se tudi v tem odboru glede tega strinjamo. Želani smo začeli in dosegli določen uspeh pri dodatnem financiranju, kljub temu, pa nam primankuje dodatnih financ za strategijo kot tako. Nekoliko negativno smo bili v parlamentu presenečeni, ko smo si pogledali proračun za leto 2011 v tem kontekstu. Po mojem mnenju se to letos ne sme ponoviti. Mislim, da se moramo še bolj osredotočiti na strategijo 2020. Kaj to pomeni to mora za nas pomeniti, da moramo vlagati več v programe. Spodbujati moramo raziskave in razvoj ter seveda inovacije. S tem bomo izboljšali konkurenčnost, naša znanja in na ta način bomo okrepili družbo znanja. Vlagati moramo v ljudi. To je naš glavni namen. Na srečo nosi naš odbor odgovornost za dva programa, ki ima ta opravka z ljudmi, enemu se celo tako reče, drugi pa se nanaša na državljane oziroma vse življensko učenje. To je podprogram Erasmus, ki je bil izjemno uspešen. Programi mobilnosti so uspešni v več kot samo enem pomenu besede. Kot prvo naj povem, da je da so programi zelo dobro izkoriščeni, skoraj da 100 odstotkov, če si pogledamo Erasmus. Študenti in mladi raziskovalci s temi programi izboljšujejo znanja, tudi jezikovna. Prilagajajo se tudi drugim kulturam in povečujejo svojo zaposljivost. Zato bo naša glavna prioriteta, da bi povečali sredstva za vseživljensko učenje in da bi predvideli tudi povečanje za program Ljudje People. Naslednja stvar, ki jo želimo meniti, je program, ki se tiče športa. Do sedaj ga še nimamo, čeprav se ga zelo želimo. Želili bi si nekaj denarja, da bi nekaj pripravili. Lani nismo dobili skoraj nič. In mislim, da bo letos podobno, upamo pa, da bo pripravljen, razvit tak program. Zato potrebujemo vsaj nekaj denarja in to bo tudi naša prioriteta. Mislim, da bo to dovolj. Omenil sem par stvari in verjetno bodo k temu nekaj dodali še kolegi. Ampak to so moje prve misli in eh, seveda se bom na to vrnil še tudi kasneje. Hvala. Gospod Tepl. Um. Hvala lepa. Frančeska Balcani in jaz delava v odboru za proračun, tako da to ni prva razprava med nama na to temo. V celoti podpiram to, kar je povedala o nujnosti tega, da bi v Evropi imeli ljudi z več znanji in veščinami. Mislim, da se tega zavedamo vsi v tej dvorani treba je vlagati v našo prihodnost, v mlade, zato, da bodo v boljšem izhodiščnem položaju za razvijanje svojih veščin. Po drugi strani, na politični ravni imamo strategijo 2020, pametna, trajnostna in vključujoča rast. Pri vseživljenjskem učenju, pa tudi pri Erasmu, pa tudi pri medijih, kulturi, zdi se mi, da precej prispevamo k tem ciljem. Omenjena je bila tudi izkoriščenost naših programov. Zdi se mi, torej, da smo zelo uspešni, bolj kot drugi. In zato imamo dobre argumente za prihodni mm, proračun. In dejstvo je, da dejansko dodajamo vrednost. Že sedaj se začenjajo pogovori o tem, kaj pa je evropska dodana vrednost. In mislim, da mi lahko zelo pripričljivo pokažemo, da to, kar mi počnemo, je pravzaprav to, da se obračamo k ljudem, k mladim. Ne ukvarjamo se samo z infrastrukturo, ampak z ljudmi, recimo Erasmus ali pa recimo evropski filmi, ki se prikazujejo državljanom po vsej Evropi. Tako da se mi zdi, da moramo te argumente resnično poudariti. Podobno velja za prihodnost odprtih družb z multikulturnimi, multietničnimi, multivirskimi družbami. To je tudi bil eden od naših ciljev in seveda prispevamo k temu, kar eh, si želijo doseči. Kar pa zadeva vprašanje konkurenčnosti, menim, da to, kar počnemo z našimi programi, mora biti del strategije konkurenčnosti In če smem, bi omenila še razvoj digitalne družbe. Europeana recimo in financiranje za njo mora biti del strategije EU 2020. Ko bomo torej pripravljali prihodni proračun, pa tudi pri dolgoročnem financiranju, se moramo osredotočiti na te prioritete. Hvala lepa. Santiago di Fischer. Hvala lepa, gospod Fischer. Eh, gracias, querida kolega. Ja lo han dicho también. Eh... Najlepša hvala, spoštovana kolegica. Čudovito ste to formulirali tudi gospod Trupel glede financiranja in področja športa. Torej Evropska unija je ali ima pristojnosti zapisane v strežnem členu Lizbonske pogodbe in na področju športa bistveno naletimo na nasprotje, kajti tu naj bi bilo na voljo manj denarja ali skoraj nič sredstev. Treba se ustrezno angažirati in pogledati, kakšne so nove pristojnosti. Obstajajo strukture na področju kulture in eh, dostop je zagotovljen, ampak ne tudi na področju športa. Menim, menim, da bi morali za to poskrbeti tudi na tem področju. Kar zadeva preostali del, pa je to velika zgodba o uspehu. Mislim, da imajo programi Erasma veliko dobrega. In treba je poskrbeti, da bo tako še naprej, poskrbeti za to, da se te programi še razširijo, kolikor je le mogoče. Na zadnje pa bi omenil še to, da imamo neko samostojno zunanjo politiko Evropske unije s tako imenovanimi veleposlaniki Evropske unije in radi bi poskrbeli za to, da bi se leti vdejanili tudi na področju kulture, kulture Evropske unije v tujini, da bi tudi te aktivnosti nekoliko bolje podprli in da bi se te stvari eh, od zunaj v tujini, tudi na drugih celinah, bolje razvijale. Kultura v Evropi je mm, nekoliko eh, tisti zapuščeni otrok in mislim, da bi morali stvari izboljšati. Hvala lepa gracias ah, bueno también agradecer a la señora balzani que haya Hvala lepa, tudi sama bi se zahvalila pri gospe Balzani, ki je danes prišla v našo sredino, da je razložila svoje zadeve. Mislim, da se z njo velike večini strinjamo in upamo, da bo ta osnutek v tej smeri pripravljen v začetku meseca aprila. Vse skupaj bomo potem preverili in lepo bi bilo, če bi zadeve potem še dodelali. Danes popovdne Danes dopovdne je bilo že eno zasedanje področja izobraževanja, novega zaposlovanja, New Jobs. In bila je tudi eh, predstavnica žensk in gospa Pak je tudi tam nekaj omenila. Opisala je situacijo, kot je pač optimistično ali realistično, odvisno kako gledamo. Ampak eh, sprašujem se, ali situacija mogoče ni bolj dramatična pomagati nam morate, komisija nam mora pomagati. Stvar je namreč sledeča. Vemo, da je kriza, vemo, da nimamo zadostnih sredstev, da bi naredili vse, kar želimo, ampak vlaganje v izobraževanje je investicija, naložba, ki se rentira dolgoročno stvari so sicer včasih nujne in treba je vlagati eh, v neke stvari, ki bodo dali neposredne in takojšne učinke, ampak proračun za izobraževanje se ne sme nikakor zmanjšati. Eh, mogoče je treba denar bolje porazporediti, porazdeliti, ne pa zadeve krčiti. Mislim, da bi, bil to res, da bi bila to res politična napaka. To je moje mnenje. In če smem še nekaj dodati x eh, odstotkov vseživljenskega očenja, eh, štiri odstotke, mislim, da je številka, če, se je pravilno, če sem si jo pravilno zapomnila, vedno več je ta odraslih, ki upravljajo predobitne dejavnosti, odraslih, katerim moramo prav tako pomagati, da bi prišli do sredstev za izvajanje teh programov, da bojo še naprej lahko delali da bodo še naprej lahko ustrezno delovali v naši družbi, da ne bodo pasivni udeleženci v naši družbi, ampak da bodo aktivno doprinašali k razvoju. Torej, za družbo je treba poskrbeti tudi za njih in za uresničevanje naših ciljev. Hvala lepa. Gospa Kosta. Hvala lepa. Hvala, gospa Balcani. Zdi se mi, da je zelo učinkovito, da vključite tudi odbore. To lahko dejansko omogoči zelo pozitiven dialog. Trije povdarki. Prvič, zelo se strinjam s tem, kar je bilo povedano. Bi pa rada povdarila, da danes se moramo zelo natančno zavedati, da nove generacije, mlade generacije nosijo skoraj vso težo krize. Če to ni naše izhodišče, bo zelo težko pravilno uravnotežiti odbor. Evropa 2020, o kateri je govora tudi v zvezi s proračunom za leto 2012. Zavedam se, da smo v zaključnem obdobju proračunskega obdobja, torej da je preostalih sredstev še zelo malo, moramo pa vedeti tudi, da je treba že sedaj pošiljati nekatere proti signale, ker bo to vplivalo na novo programsko obdobje. V Evropi 2020 je govora o novih kompetencah. Govora je tudi o starejših občanih in njihovih kompetencah, potem o inteligentnih raziskavah. Govora je o zelo ambicioznih ciljih, ki jih pa sedaj ne moremo nikako realizirati namreč, da bi vsi mladi tako v srednjih šolah kot tudi na univerzi preživeli nekaj časa v drugih državah znotraj skupnosti. Erasmus, kot smo slišali, je eden od najbolj obetavnih in uspešnih evropskih programov. Govora je o štirih odstotkih mladih te starosti, ki so vključene v ta program. To je zelo pomembno sredstvo za izgradno pojma državljanstvo in tudi za to, da mladi pridobijo ustrezne kompetence za kasnejše pridobivanje delovnih mest. Poleg Erasmusa imamo tudi Erasmus podjetniki in tu imamo mlade ljudi, ki dejansko nimajo dovolj sredstev, vključno z Grundvikom, ki se nanaša na odrasle. Skratka, menim, da moramo novim generacijam vsaj omogočiti enake možnosti. To se mi zdi, da je temeljnega pomena in bi lahko bil zelo pomemben signal. Poleg športa, ki predstavlja novo kompetenco in kjer ni niti enega samega evra, pa imamo tukaj še dva naslova, ki sta zelo pomembna. Prvič, turizem. Ko začne? Questo? Nekaj je očitno narobe z mikrofonom. Mm, torej, še nekaj je to, kar smo vključili v pripravljalne ukrepe, to je kulturni turizem. Skuzate, ah, mi spjače pri reči. Prepičujem se, predvsem tolmačem in njihovim ušesom. Kakorkoli, kulturni turizem in vse tisto, kar sodi k promociji posameznih ozemelj. To smo uvrstili kot pozitiven ukrep, upam, da bo to potrjeno. Drugo je vprašanje kulture. Ne pozabimo, da poleg izobraževanja se ta odbor veliko ukvarja tudi s kulturo. Govorimo o kreativnih kulturnih industrijah. Imamo program, ki se nanaša na medije, ki je eden od inštrumentov, ki se največ uporablja. In zdi se mi, da če želimo biti v Evropi konkurenčni, moramo to uporabljati. Vem, da nekatere to skrbi, gospa Pak nam je dala ustrezne zagotovila, ampak dejstvo je, da ne bo v prihodnje več uporabnikov, sredstev pa enako. To, tega si ne moremo zamisliti, to se ne more zgoditi in na to želim opozoriti odbor za proračun. Senior Skorija. Hvala. Vreskovija. Hvala lepa. Zahvaljujem se kolegici Balcanjevi, predvsem za metodo, ki nam jo ponuja, zato da bi prišli do proračuna, ki bi imel čim večjo podporo in ker bi bila udeležba vseh sodelujočih čim večja. Kolegi so že omenili, kako pomembni so določeni ukrepi za mlade, za šport, za izobraževanje, to verjetno znamo vsi že na pamet. Sam pa bi razmišljal nekoliko bolj politično o enem vidiku in sicer. Želel bi si, da bi Evropska unija skozi proračun poslala signal nasprotne tendence vsem posameznim državam tam, kjer države pravzaprav režejo sredstva za izobraževanje, za usposabljanje, za kulturo, bi bilo bistveno in temeljnega pomena, če bi Evropska unija kljub krizi, s katero se soočamo, poslala nek signal diskontinuitete, s katerim bi povedala, da Evropa vlaga v te vidike in da namenja sredstva vsem tistim vidikom, o katerih smo govorili do sedaj. To bi bil pomemben signal posameznim državam, Evropska unija pa bi s tem pokazala, da hoče spodbujati te panoge. Drugi vidik je sredozemlje. V trenutku tako hude krize vsi poudarjajo, kako mora Evropska unija vlagati tudi v sredozemlje, česar morda v preteklih letih ni bilo dovolj. In tudi tukaj je vprašanje, kam naj se vlaga, če ne v kulturo in če ne v državljanstvo in v krepitev demokracije v teh državah? Kako se da najbolje spodbuditi kulturno izmenjavo in spodbujanje projektov in programov, ki jih že imamo, ki tudi omogočajo, da mladi lahko srečujejo svoje kolege, svoje vrstnike iz drugih držav na jugu sredozemlja. Mislim, da je tudi v tem proračunu treba to povdariti in tudi z tega vidika bi lahko bili bolj inovativni pri ponovnem pregledu evropske politike. Števan? Števan? Ne? Hvala za besedo, gospod predsedujoče. Eh, hvala tudi gospe balzani za poročilo ki smo ga prebrali. jaz bi samo na kratko omenil proračunske težave ki jih imamo v evropski uniji. realno eh, proračun evropske unije v tej finančni perspektivi pada. še na začetku dva tisoč sedem je znašal ena tri skupnega bruto domačega proizvoda celotne evropske unije zdaj znaša komaj ena dvanajst v tem času v zadnjih desetih letih so se nekateri proračuni nacionalni proračuni podvojili vrednost nominalna vrednost v evropski pa se je povečal malo več kot za eno tretjino. Eh, vse skupaj so to slabe napovedi. Eh, res je kar ste predsednica rekli danes na tem hearingu da bi lahko tudi v okviru obstoječih finančnih sredstev naredili veliko več za ali pa še bolj racionalno izkoristili ta denar za razvoj izobraževanja kulture in tudi za druga mehka področja eh, ampak eh, mislim da bo težko če na ravni evropske unije dajemo slab signal državam članicam pri krčenju teh sredstev eh, mislim da ne bomo dosegli ciljev ki smo si jih zastavili v strategiji evropa dva tisoč dvajset tudi gospa poročevalka v poročilu omenja padec investiranja v javnih investicij do leta dva tisoč petnajst zadnjih pet let ne bomo dosegli ciljev ki izhajajo iz našega programa razvoja za naslednje desetletje. E, evropa si je postavila velike cilje e, tudi povečanje deleža visoko izobraženih. E, če bi hoteli to doseči bi morali dvakrat povečati investicijo v recimo visoko šolstvo v na študenta da bi vsaj približno lahko sledili razvoju ameriškega visokošolskega prostora ali pa japonskega ali kakšnih drugih ki so bolj razviti. torej ne bo šlo. predsednik barroso je zadnjič dejal eh, želimo da ima leta dva tisoč dvajset vsaki mladi možnost ali za učno ali pa za delovno mobilnost eh, vsaj neko obdobje recimo en semester. torej brez bistvenega povečanja denarja ne samo na ravni evropske unije ampak predvsem pri državah članicah na področju izobraževanja teh ciljev ne bomo dosegli posledično pa seveda tudi nekonkurenčnost večjo konkurenčnost evropske unije nažalost rišem črne oblake sem pesimist ampak mislim da je prav da kadar govorimo o denarju da je na te stvari potrebno opozoriti Hvala, predsedujoča. Vem, da je gospa Balcani že v odboru za transport bila zaprošena za druga sredstva, tudi za področje turizma. In to me privede do tega, da to še enkrat ponovim. Kaj ti zadeve, o katerih razpravljamo tukaj v odboru za kulturo, so pravzaprav tesno povezane s tistimi na področju transporta in turizma v nekem omrežju. V Lizboni smo dobili še eno dodatno kompetenco, šport je bil že omenjen. Eh, državljani so s tem povezali velika pričakovanja in tukaj v parlamentu gremo v smer prireditev in dogodkov, ko naj bi predstavniki različnih športnih skupin ali drugih skupin bili nekako povezani, da bi o tej stvari rekli več. Mislim, da v tem trenutku ni možno eh, zaradi samega statusa proračuna oziroma statusa stanja, v katerem se nahajamo. Uh, tukaj enostavno ni dovolj denarja, ni denarja eh, za šport, eh, na turizmu je stvar podobna in zato apeliram na vas ponovno, da se zauzamete za to področje, za to sfero eh, in mislim, da vam bo v velikem delu Evrope marsikdo zelo hvaležen. Wir reden noch über das Budget. Torej govorimo še o proračunu 2012, ki je še v okviru obstoječih eh, programov in denar, za katerega smo, eh, ki smo ga načrtovali torej za obdobje naslednjih petih let, moramo ustrezno tudi porabiti. Če smo si zadali, da bomo toliko in toliko sredstev porabili za te in te programe in moramo letos sprejeti eh, določen krajšanje določ, pač sredstev, Torej, tega več ne razumem. Če smo odločili, da bomo denar porabili za določene ukrepe, pa potem tega ne bomo realizirali, potem se stvari ne bodo ustavile. Kajti za evropsko kulturno, športno, medij, medijsko in politične namene bomo ta sredstva porabili. Torej, če rečem nekoliko euforično za dušo Evrope, da bi ta sredstva, če bi slučajno kaj ostalo, nenadoma morali nekam vračati, tega si ne predstavljam. Torej, ohraniti moramo linijo, da bomo porabili vse, kar smo tudi načrtovali eh, na področju izdatkov. Ampak še enkrat, spomnila bi rada na dejstvo, da več denarja ni, lahko porabimo to, kar imamo, to, kar nam dajo. Če rečemo, da se bo zmanjšalo število sredstev za medijske programe. Prvič lahko rečem, da, to, da temu ne bo tako in da moramo pogledati, koliko sredstev imamo dejansko za to na voljo. To v končni fazi ni odvisno samo od nas. Če bomo denar dobili, bomo poskrbeli za to, da bo področje medijev ustrezno vsoto potem tudi dobilo. Zdaj je prisotna tudi komisija. Izvolite. Uh, Hvala. V bistvu nimam prav veliko zadati k temu, kar je bilo povedano, ker se strinjamo s tem, kar je bilo rečeno in uh, pozdravljamo tudi prioritete, ki ste jih izpostavili izobraževanje. Vsekakor je pomembna prioriteta. Naj samo povem še, da večina programov, ki jih upravljamo, v veliki meri prispevajo k strategiji EU 2020. Če pogledamo eh, sedem paradnih projektov, mi prispevamo k vsaj petim s programi na področju izobraževanja in kulture. Tako da to je ta povezava z strategijo EU 2020, ki je zelo jasna, kar ste omenili tudi številni. Ta denar mislim, da porabljamo dobro, v polni meri ga koristimo, gre za investicije v izobraževanje, kar je investicija v ljudi, gre za investicije v izmenjave, v pridobivanje novih znanj in veščin, kar je tudi zelo pomembno. In z tega vidika lahko vsekakor pozdravimo vse, kar je bilo povedano in uh, upamo, kot je predsednica dejala, da bomo vsaj uh, ohranili to, kar je že bilo sprejeto v okviru fi sedanjega finančnega uh, okvira oziroma finančne perspektive in da bomo vsaj načrte, ki so bili sprejeti, uspeli izvesti. V lanskem letu smo z vašo podporo in s podporo parlamenta nasploh uspeli pridobiti nekaj dodatnih sredstev za večino naših programov zdaj moramo paziti, da bomo letos pri, oziroma za leto 2012 pri vseh programih dobili vsaj enako, da ne bo prišlo do krčenja sredstev v primerjavi s tem, kar imamo na voljo za letos. Hvala lepa. Hvala. Balcani. Ponovno, gospod Balcani. Grazie per tutti questi. Hvala lepa za vse vaše pripombe. Na podlagi teh pripomb ugotavljam nekatera zelo zanimiva izhodišča. Prvič, pristojnosti tega odbora prinašajo nekatere edinstvene značilnosti. Ena od teh je ta, da se ukvarjate vi s programi, ki se v zelo velikem odstotku izvajajo, ampak kot je rekla gospa Trupel, imajo še eno značilnost, namreč segajo neposredno do ljudi in to je temeljnega pomena. V primerjavi recimo z nekaterimi drugimi projekti vidimo tukaj ogromno dodano vrednost. To so programi, ki se v celoti uresničujejo in ki so namenjeni ljudem ustvarja se občutek pripadnosti in občutek državljanstva. Nič novega ni, da v tem trenutku Evropi doživljamo zelo velik eh, medgeneracijski razkorak. Evropa se zelo hitro stara, obenem pa je treba veliko vlagati v mlade. Namreč mladi potrebujejo dobre kompetence, da bodo resnično lahko tekmovali in to v svetu, ki zahteva boljšo izobraženost. Vendar pa je treba vlagati tudi v odrasle. Namreč tudi odrasli morajo biti sposobni preusmiriti svoje kompetence. Vprašanje izobraževanja, usposabljanja, vlaganja v instrumente, ki omogočajo preusmirjanje kompetenc. To je zelo pomembna tematika za našo prihodnost. In to je tudi povezano s prvim ciljem strategije 2020, to pa je ustvariti več delovnih mest in delovna mesta boljše kakovosti znotraj Evropske unije. Desetletno obdobje je precej dolga doba, kar pa pravzaprav je kratko obdobje, če upoštevamo vsebino teh ciljev. Torej, gre za obdobje, kjer bo treba nenehno vlagati in se niti za trenutek ne ozirati nazaj. Govora je bilo o tem, da je potrebno proračunu in evropskim politikam poslati signale nasprotne usmerjenosti, kot pa to velja za države članice. Ko govorimo o teh signalih, je to pravzaprav nekako drugi obraz tega, da pošiljamo signale za določeno usmeritev na dolgo obdobje. Mislim, da že v tem programskem obdobju želimo cilje in prioritete, v katere bomo nenehno vlagali, ne glede na to, ali bi lahko prišlo do kriz. Kajti krize včasih prinesejo zmanjšanje sredstev, kar je včasih lahko zelo škodljivo. Želimo si torej jasne cilje v evropskem proračunu, predvsem zato, da bi lahko tudi posamezne države imele nek orientir za svojo politiko. Zato potrebujemo predvsem strategije na dolgi rok. Dosti krat se nam reč dogaja, da v posameznih državah zaradi krize, zaradi spreminjajočih se politik je to težava in to povzroča potem veliko škodo predvsem za državljane. Govora je bila tudi o novih kompetencah, šport, turizem, sredozemlje je bilo omenjeno in zdi se mi, da sredstva za te nove kompetence predstavlja enak problem kot sredstva za strategijo 2020. Mi kot parlament bi torej morali zaprositi v temi v naslednjih obdobjih čim večjo usklajenost na evropski ravni. Če si pogledamo, kaj se je zgodilo z Lizbonsko strategijo, za katero nikakor ne moremo reči, da je bila uspešna, zato, si ne moremo zastavljati strategije, ki je ne bomo mogli izvajati, ker enostavno ne bomo usklajeni z finančnimi sredstvi, ki so na voljo. Zato se mi zdi, da si moramo vsi skupaj prizadevati na področju kompetenc ravno zato. Potrebujemo torej proračun, ki bo usklajen strategijami, ki si jih je zastavila Evropska unija. Mi smo to na nedavnih plenarnih zasedanjih tudi podprli, začenši z eh, opredelitvijo jasnih definicij, ki nas bodo vodile skozi celoten proračunski postopek. Znotraj posameznih odborov moramo začeti s temi definicijami, kajti te prioritete bodo potem tiste, na podlagi katerih se bomo odločali v vseh fazah, pri pilotnih projektih, pri amandmajih glede številk, kar bo tudi najbolj občutljiva faza proračunskega postopka. Hvala lepa. Hvala lepa, kolegica Balcani. Želimo vam in nam vse najboljše in eh, dovolj denarja, da bomo dobili vsaj tisto, kar potrebujemo. Hvala lepa in srečno. Tako prehajamo na točko 4 dnevnega reda. Tu gre ponovno za denar. In sicer Ja, zopet gre za denar, kaj, kaj hočemo. Kratki gre za novi večletni finančni okvir za konkurenčno, trajnostno in vključujočo Evropo. Skratka gre za to, kar naj bi imeli na voljo od leta 2014. In a, z tega vidika smo v preteklem letu ustanovili pododbor, ki naj bi leto dni obravnaval to temo in na nek način določil naše prioritete in sicer zato, da bomo lahko v razpravo s svetom vstopili kar se da dobro opremeni, ko bo ta pripravil svoje predlogi. Kolegi iz odbora Šure je, to je kolega Ivan, ki mu zdaj predajam besedo, da nam pove, kaj se je dogodilo v tem odboru do sedaj, kaj ti je ta odbor oziroma njegov mandat se bo tudi kaj komalo že iztekal. Izvoli. Hvala lepa. To je torej govora o sredstvih, ki nam bodo dana na voljo poleti 2014. Skratka, govorimo o sredstvih, ki jih bomo potrebovali in eh, ki jih očitno poleti 2014 ne bomo imeli. Problem s tem finančnim okvirom, več je tem finančnim okvirom, eh, se zdi, da se bo prevesil tudi v prihodnji večletni finančni okvir. Gre za več horizontalnih vprašanj, ki jih moramo mi tu v odboru za kulturo obravnavati in tudi rešiti. Je pa tudi nekaj zadev, ki so v izključni pristojnosti našega odbora. Najprej horizontalno vprašanje, torej struktura in fleksibilnost prihodnega večletnega finančnega okvira, trajanje tega okvira in pa evropska dodana vrednost programov, ki jih izvajamo. Kar zadeva strukturo in uh, samo fleksibilnost tega prihodnjega večletnega finančnega okvira, fleksibilnost oziroma, če se drugače izrazim, gre za to, da bolj, ko je nek, eh, neka postavka zastopena v več področjih, manj fleksibilnosti je, fleksibilnosti potem je. Uh, bolj ko pa je neko področje specifično, eh, več možnosti imamo z vidika fleksibilnosti. No, imamo zdaj dva predloga. Eno je struktura v treh poglavjih, kar nam zagotavlja veliko fleksibilnost, ampak negativno pri tem je to, da bo proračun teže nadzirati. Drug predlog pa je ta, da bi se osredotočili zgolj na strategijo EU 2020 s tremi poglavji in štirimi podpoglavji. Ta druga varijanta, kot rečeno, prinaša manj fleksibilnosti kot prva in sicer zato, ker imamo te, ta štiri podpoglavja, ki potem fragmentirajo proračun za prihodnje obdobje. Kar zadeva samo trajanje tega finančnega okvira, to je pomembno z vidika predvidljivosti daljši, ko je večletni okvir, bolj, gotovo, bolj gotovi bomo skozi čas, koliko denarja imamo na, sred, na voljo in eh, kaj lahko storimo na področju izobraževanja kulture mladine in eh, medijev. Predlog je petletni finančni okvir, kajti odbor Sure meni, da je to primerno, ker je to skladno z mandatom parlamenta, ampak to se mi zdi nekoliko nasilo predlagano, kajti tisti, ki bodo potem predlagali petletni finančni okvir, ne bodo tisti, ki ga bodo izvajali, kajti priprave so zelo dolge in poslanci v enem mandatu so v bistvu tisti, ki pripravljajo proračun za prihodni mandat, tako da po mojem mnenju ta argument ne zdrži ravno. Desetletni finančni okvir z srednjeročnim pregledom pa se mi zdi pomemben predlog, s katerim bi lahko bistveno spremenili način dela in s takim desetletnim okvirom si zagotovimo, mislim, da zadostno mero politične in finančne predvidljivosti. Potem pa je tudi umestni predlog, to je sedemletni finančni okvir, kakršnega imamo zdaj. Imamo tudi kar nekaj argumentov, ki govorijo o prid temu predlogu, sedem let torej, kajti države članice so na to že navajene, sistem funkcionira kar dobro in veliko mnenje, ki pravi, da to ne bi bilo pametno spreminjati. Če na drugih področjih lahko govorimo o evropski dodani vrednosti, potem eh, mislim, da tudi pri odboru za kulturo to velja, kajti programi za kulturo, izobraževanje, medije, šport, to so vse programi, ki so se izkazali kot koristni. Dejstvo, da zdaj ta sredstva združujemo, pa mislim, da samo še izboljšuje učinkovitost teh programov. Ampak naj dodam, da cilji strategije EU 2020 vključujejo tudi dva cilja, ki sta neposredno vezana na izobraževanje, se pravi zmanjšati eh, na 10 odstotkov stopnjo opuščanja šolanja, prav tako pa zvišati na 40 odstotkov odstotek eh, prebivalstva, ki pridobi visoko šolsko izobrazbo. Tu se omenjajo programe, kot eh, so vse življensko učenje, eh, Evropa za državljane, program za medije. Vsi ti programi ustvarjajo dodano vrednost na evropski ravni. O tem bomo razpravljali jutri, o tem poročilu na odboru Sure in ne kultura, ne kmetijstvo nista ravno ne vem kako izpostavljena in zato pravim, da tu govorimo o denarju, ki ga ni e, za obdobje po letu 2014. Kajti, če tudi so to zelo pomembne prioritete za nas, je treba vedeti, da ti programi nimajo predvidnih sredstev v poročilu, kar je pojedo, o katerem bomo govorili, eh, kot rečeno, jutri. Tako, zdaj sem vam pa na voljo za vprašanja. Mikrofon za predsednico, prosim. Ehm, Tako, gre torej za mnenje kolega Ivana v zvezi s poročilom odbora Sure. Mislim, da delne dokumente tega odbora imate, če imate kakšno pripombo s tem v zvezi. Rok za vložitev amandmajev je 22. marec opovdne. na naslednjem dnevnem redu 12. aprila, pa bomo o tem glasovali. Gospod Matola se je javil k besedi, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Če dovolite, bi imel nekaj pripomp, ne le v zvezi s poročilom odbora Sure, ampak tudi v zvezi z osnutkom mnenja našega kolega. Celovito gledano, se strinjam s cilji, ki so tu omenjeni. In če dovolite, bi se tu navezal na poglavje, ki govori o strategiji EU 2020. Zdi se mi, da večletni finančni okvir v trajanju sedmih let predstavlja najboljšo rešitev, vključno s srednjeročnim pregledom. Ta to obdobje mislim, da se je že izkazalo kot dobro in tudi funkcionira dobro. Mehanizem fleksibilnosti se mi tudi zdi pomemben. To torej pomeni, da bi imeli manj proračunskih vrstic in eh, več eh, fleksibilnosti, pa tudi enostavnosti pri izvajanju samega proračuna. V tem trenutku odločamo o usodi prihodnega večletnega finančnega okvira. In posledično skoraj da moram omeniti dejstvo, da programe, ki sodijo v našo pristojnost, predstavljajo resničen zgled delovanja na tem področju. Gre za resnične zgodbe o uspehu, gre za eh, zglede, kar zadeva vidnost, izpostavljenost. In kar zadeva morebitne spremembe, moramo biti previdni, kajti uspeh, ki smo ga dosegli, eh, ne smemo zdaj zapraviti v prihodnosti. Seveda, ko govorimo o poenostavljanju proračuna v smislu zmanjševanja števila proračunskih vrstic, o tem govorimo zato, ker si želimo poenostaviti prerasporeditev sredstev, ampak vendarle se moramo vprašati, ali ne bi vsaj ohranili tista sredstva, ki so eh, že trenutno na voljo, če jih že ne moremo povečati in eh, zanima me predvsem, s čim bomo lahko sploh delali v prihodnosti. Prav tako se strinjam, da ne sme prihajati do prekrivan med nacionalnim financiranjem in evropskim financiranjem. Programi na evropski ravni morajo izkazovati dodano vrednost, dodano vrednost, ki izhaja ravno iz tega, da se ti programi izvajajo na evropski ravni. Zato menim, da moramo pokazati, da smo sposobni to dodano vrednost zagotoviti in da imamo sredstva za zagotavljanje te dodane vrednosti. Gre za trikotnik, trikotnik mladina, šport in zaposlovanje. Po eni strani ne smemo pozabiti na dejstvo, da je stopnja brezposobnosti najvišja ravno med mladimi. Govorimo sicer o vseživljenjskem izobraževanju, ampak pomislimo tudi na vse mlade, ki zaključijo šolanje in eh, ne počno nič drugega, kot prispevajo k še večjemu številu brezposelnih. Tako da pri pridobivanju novih znanj in eh, kompetenc ne smemo pozabiti na šport. V mislih imam eh, šport za vse. To seveda ne pomeni, da moramo pozabiti na vrhunski šport, ampak razmišljam tudi o športu, ki ga izvajajo vsi v rekreativnem športu, še posebej v športu med mladimi. Morda bomo lahko lažje dosegli svoj cilj, še posebej, kar zadeva opuščanje šolanja, ravno skozi programe na področju športa. In morda lahko, zahvaljujoč športu, tudi izboljšamo zdravje naših državljanov, kajti pogosto pozabljamo na probleme vezane na Eh, debelost, naprimer, kajti eh, odrasli niso edini, ki se soočajo s tem problemom. No, pripravili smo nekaj amandmajev, ki jih bomo vložili, kajti naši programi, kot rečeno, so resnično bili zelo uspešni in zato menimo, da o tem govorimo še več. Ja, seveda, ti programi so poznani in eh, stopnja izkoriščenosti sredstev pri teh programih je zelo visoka, ampak več, ko bomo o tem govorili, eh, bolj bodo tudi vsi ostali dojemali, da ni normalno, da se sredstva za naših sedem ključnih programov zmanjšujejo eh, iz leta v leto in iz eh, enega večletnega finančnega okvira v drugega. Hvala lepa, gospod Trupel. Hvala lepa, Doris. No, še enkrat naj se dotaknem tega političnega spora, ki stoji za eh, to razpravo o prihodnem večjetnem finančnem okviru. Pod vodstvom Davida Camerona in drugih neto plačnic je prišlo do zahteve potem, da se zamrzne proračun za naslednjih deset let, da se ne povečuje. Torej. Če jim bo to uspelo, potem bo to za vse naše interese, za več sredstev, za vsa ta področja, o katerih mi govorimo, eh, seveda kazala za bolj slabo. Ampak, če tudi se ta res trda linija ne bo sprejela, je treba veriti, da bodo povečanja proračuna v tem času vrčevalnih politik vsekakor zelo težko dosegljiva. In eh, želim povedati tole, in to mora biti jasno, če je naš interes tu kultura, izobraževanje, film, šport, mladina in če želimo na tem področju doseči več, potem to pomeni, da moramo biti sposobni tudi povedati, eh, kje lahko vzamemo. Kajti, če ne bomo imeli več sredstev, bo treba pač prerasporejati sredstva in bo treba povedati, odkot bi vzeli ta sredstva. Imamo strukturno politiko, kmetijstvo, eh, zunanja politika in vemo, kakšne eh, reakcije bo to sprožilo. Tu mislim, da preveč govorimo, o, da veliko govorimo o evropski dodane vrednosti in mislim, da je tu ogromno argumentov na naši strani, zato mislim, da bi veljalo to izpostaviti in eh, dokument eh, kolega Ivana mislim, da to izpostavlja in mislim, da dobro kaže, kaj lahko dosežemo na ta način. In eh, gre za področje, ki resnično na vsakodnevni ravni se dotika naših državljanov, kar ne velja za vsa področja naših politik in to mislim, da v veliki meri vezano tudi na vprašanje prepoznavnosti in sprejemanja Evropske unije. Kar zadeva strukturno vprašanje v tem eh, poročilu, ki ga bo obravnaval odbor Šure, po eni strani imamo tu vprašanje časovnega okvira. Pet let, sedem let ali pet plus pet let. Imamo argumente za vsakega od teh modelov. Sedem let je trenutni model. Sama osebno moram reči, da sem temu zelo naklonjena, kajti to nam daje dovolj časa za načrtovanje. Eh, pet plus pet pa bi imelo za prednost to, da če bi dejansko prišlo do pregleda, potem lahko ocenimo, kaj smo storili, kaj bi lahko storili še bolje, ne da bi vse skupaj ponovno eh, začeli znova. Če pa smo zdaj že pri relativno skrčenem proračunu, ki bo za deset let potem sprejet, potem je tudi treba se vprašati, ali je to za nas eh, sprejemljivo. Če bo proračun majhen in deset let ne bomo dobili več, potem z pragmatično-političnega vidika to morda ni najbolj pametno početi. Skratka, gre tako za strukturni argument, kot bo za argument eh, politične oportunosti in ali to pač odgovarja našim interesom in zato mislim, da bo v prihodnih razpravah to potrebno upoštevati. To je sicer načeloma spremljivo, ampak mislim, da je treba upoštevati dan razmere in z tega vidika to morda ni nojno ravno, ravno najboljša rešitev. mikrofon zagovornika prosim. Uh, Veliko povedanega v zvezi s proračunom za leto 2012 je vezano na večletni okvir, še posebej v zvezi z novimi kompetencami, eh, športom in turizmom. V bistvu gre za tole. V čem je smisel nekih novih pristojnosti za EU, če nimamo dodatnega proračuna, s katerim bomo lahko izvajali programe? To mislim, da je treba poštevati uh, to je, je, sta povedala Marko in tudi Helga in popolnoma se strinjam. No, poleg same logike stvari pa mislim, da je to tudi zelo koristno. Zdravo izobraževanje je bilo omenjeno, ampak tudi z ekonomskega vidika. Poglejte, turizem vse okor prispeva k gospodarstvu, k zaposlovanju, enako velja za šport. In, uh, V športnem turizmu je ogromen potencial za rast in vse to bi lahko razvijali z ustreznim proračunom in to mislim, da je zelo pomembno. Pomembno je, da to storimo in da to postane sestavni del naših predlogov s tem v zvezi. Kar zadeva predlog 5 plus 5 ali 7 eh, let, eh, zanimajo me argumenti tistih, ki so predlagali teh 5 let. Jaz se nagibam k temu, da je ta 7-letni okvir dober, če pa obstaja neka boljša rešitev, me zanimajo argumenti za to. In prej, ko bomo to slišali, bolje bo, kajti mislim, da je treba čim prej se odločiti, ali bo to 5, 5 plus 5 ali 7 s srednjenočnim pregledom, kakorkoli skrati, mislim, da o teh zadevah treba razpravljati, eh, se odločiti in potem iti naprej. Hvala. Hvala in kot zadnja še gospa Senalova. Smolkova. Gospa Smolkova. Hvala lepa za besedo, predsednica. Naj podprem vse tiste kolege, ki so tudi podprli sedemletni finančni okvir. Čeprav moram reči, da je ta predlog o fleksibilnosti v tem poročilu tudi zelo, zelo zanimiv. Ampak vendarle moram povedati, da me prevajo določeni dvomi. To je zelo dober inštrument za zagotavljanje možnosti prenosa sredstev, prerasporedja sredstev, ampak to se da tudi zlorabiti in mislim, da pri nekaterih državah članicah obstajajo določeni pomisleki in bojim se, da bi s to ravnjo fleksibilnosti nekatere države članice morda uteknile zlorabiti to možnost. Mm, naj vam predstavim argument, ki je vezan na nedavni dogodek izpred tedna ali dveh, ko je nekdani uh, komisar za in izobraževanje in šport zahteval prenos sredstev iz izobraževanja, kulture in zaposlovanja v operativni program za transport. Transport seveda je pomemben sektor, infrastruktura je pomemben sektor, ampak um, mislim, da lahko za to najdemo druge vire financiranja, za izobraževanje pa ne. Ali pa bo to vsaj zelo težko poiskati, identificirati. Vsi tisti, ki poznamo pet ciljev strategije EU 2020, se eh, verjetno strinjamo, da štirje izpostavljajo ravno izobraževanje. In zdaj ne investirati v izobraževanje, ne investirati v kulturo, to bi pomenilo, da ne izpolnjujemo ciljev strategije EU 2020. In zato na tem mestu pozivam vse, da ko bomo govorili o prihodnem finančnem okviru, ko bomo govorili o fleksibilnosti, da morda ne smemo tako enostavno prepustiti možnosti za prerasporedanje sredstev z področja izobraževanja v druge segmente. Hvala lepa, gospa Smolkova. Tako, zdaj smo pri koncu te razprave. Komisija, želite besedo? Izvolite. Naj samo povem, da ni prav verjetno, da bo kaj veliko dodatnih sredstev, tako da bo treba identificirati prioritete. In ja, mislim, da imamo argumente na naši strani, da izobraževanje kulturo damo v spredje, ampak to pomeni, da moramo identificirati tudi, odkot bodo ta sredstva prišla. To se morda zdi na prvi pogled teže, kot dejansko je, kajte veriti moramo, da če tudi menimo, da je ta proračun zelo pomemben, je vendarle celovito gledano zelo majhen, manj kot 2 odstotka celotnega proračuna odpade na naše področje. Tako da tudi bistveno povečanje našega eh, obstoječega proračuna ne pomeni velikega povečanja ob, celovitega proračuna. Tako da mislim, da bi vendarle nam uspelo prepričati nekatere vaše in naše kolege, da se odpovedo eh, nekaj denarju, čeprav to za njih ne bo veliko, čeprav bo za nas potem povečanje zelo pomembno. Vse to je naš pristop. No in to pomeni tudi, da če želimo dodatna sredstva, da moramo biti sposobni izkazati, da jemljemo stvari resno, da svoj denar porabljamo odgovorno, da kritično obravnavamo vse, kar smo počeli do sedaj in kar počnemo zdaj in da ugotovimo, ali res počnemo stvari na najboljši način ali morda potrebujemo sredstva za bolj uspešne programe in aktivnosti, da se torej kritično dotaknemo izvajanja naših programov. E, to trenutno torej je delo, ki ga trenutno zelo resno upravljamo, kajti menimo, da bo naša zahteva po več sredstvih eh, bolj upravičena, če bomo tudi kritično obravnavali naše dosedanje delo. Ja, meni je ravno kar Steven dejal nekaj, kar me je zgrozilo. V proračunu Evropske unije se na primer za oljke porabi 2,5 2,5 eh, milijard evrov. Ne, odstotkov. No, 2,5 odstotkov proračuna. Mi pa imamo 1,8 za vse, za medije, za izobraževanje, za mladino, za državljanstvo in tako naprej. Tako da, dragi moji, morda bi s to številko lahko kaj naredili in jih eh, mal, malce zbudili. Ne vem, kot, kot Nemka sicer ne morem tukaj kaj veliko govoriti, pri nas narastejo oljke, ampak morda bi lahko kaj odozeli olivam, kaj eh, krompirju, ne vem, kakorkoli že. Vsekakor pa na področju kmetijstva. Tam je vedno veliko denarja. Tako. Gospod Ivan, želite še besedo? Je treba še kaj pojasniti. Kolegica Smolkova je želela še pojasnilo v zvezi s fleksibilnostjo pri 5 plus 5. Lahko kdo to tu obrazloži? Ja, gospa predsednica, kar zadeva to trajanje tega finančnega okvira za obdobje 5 plus 5 let, to bi bilo deležno kar veliko podpore, kajti večina programov, ki jih eh, izvajamo, bi potem bili deležni sprememb. Gre torej za obdobje po leta 2014. Skratka, programi, ki so v teku, bodo potem podvrženi pregledu in morebitnim spremembam, vključno s samimi postopki, nadzornimi postopki, eh, postopki izvajanja programov. programov. Eh, to vse bodo nove procedure, ki bodo stopile v veljavo in to pomenilo, da bomo potrebovali dodaten čas za to, da vsem skupaj razmislimo in tako naprej. Skratka, prej ali slej bomo morali sprejemati odločitve o spremembah. Glede na to, da gre za nov finančni okvir, se mi zdi, da sedem let morda ni ravno najbolj dovolj in zato razmišljamo o tem desetletjem obdobju 5 plus 5. To se morda zdi na prvi pogled zelo dolgo obdobje in ravno iz tega naslova je predviden ta srednjeročni pregled, ki ne bo nekaj površnega, ampak bi se želeli, da bi bil ta pregled resnično poglobljen, torej da poglobljeno analiziramo ta večletni program. Deset let se zdi veliko, ampak če rečemo 5 plus 5, s tem srednjeročnim oziroma umestnim pregledom, ki bo zelo poglobljen, potem pa je zagotovljena fleksibilnost na eni strani in pa tudi možnost sprejemanja sprememb za vse tiste stvari, ki pač v prvih petih letih eh, se niso izkazale. Rok je 22. marec ob 12. Ja, Gospod kolega Kirih bo poskrbel za comprehensive approach. Komisija je predlagala ta comprehensive approach. Naše mnenje bo pripravil gospod Kelly. Sedaj imate besedo in tudi osnotek mnenja. Hvala, gospa predsednica. Mislim, da je to zelo pomembno področje za ta odbor. Govori namreč o izobraževanju mladih in kulturi. Komisija je novembra 2010 objavila sporočilo in predlagala celovit pristop k varstvu osebnih podatkov v Evropski uniji. Tukaj gre za to, da se ponovno odpre zakonodajni okvir na področju varstva podatkov v luči hitrega razvoja, zlasti na področju računalništva, pa tudi v luči nove pravne podlage in 8. člena listine o temeljnih pravicah. Prvo direktivo o varstvu podatkov smo dobili leta 1995 in to je bil pravzaprav nekakšna razmejitev med pravico do zasebnosti in pretoka informacij. Ažurirana je bila leta 2002, ker smo dobili direktivo o zasebnosti in ker je bil obravnavan tudi sektor elektronike. Če si pogledamo osmi člen listine o temeljnih pravicah, je to nova pravna podlaga za varovanje osebnih podatkov, tako v okolju online, kot tudi izven njega. To omogoča nam, zakonodajalcev, da imamo en sam instrument za pravno zaščito. In zato tu grem. Tukaj sem relevantno za ta odbor omenil štiri zadeve. Transparentno zaščito mladoletnih, zaščito. In mislim, da moramo najprej povečati transparentnost ter zagotoviti, da bodo posamezniki čim bolje obveščeni strani kontrolorjev, ponudnikov storitev, vlad in tako dalje o tem, kako se njihove informacije zbirajo in uporabljajo. Potem, dostopnost je seveda ključna stvar. Ljudje morajo biti v enostavnem jeziku obveščeni o njihovih pravicah. Še zlasti imamo v mislih tukaj zaščito otrok. Komisija je torej mnenja, da določbe direktive iz leta 1995 niso dovolj jasne, da je potrebno to besedilo posodobiti in mi se s tem strinjamo. V povezavi z mojim osnutkom mnenja zaradi zadev, ki se tičejo izobraževanja in še zlasti mladih, je to področje zelo pomembno tudi za nas. Zagotoviti moramo transparentnost in ustrezen okvir, ter da se zapišajo pravice in odgovornosti obeh strani in sicer glede zaščite posameznikov. Še zlasti je to pomembno prav za otroke. Ne želimo, da bi se osebni podatki naših otrok uporabljali strani tretjih. Potrebujemo jasna pravila, privolitev in tudi možnost preklica, tako da kontrolori podatkov oziroma zbiravci podatkov teh podatkov nimajo v lasti za vedno. In če želimo to doseči, potrebujemo izobraževanje in ozaveščanje. Hiter nastop tehnoloških sprememb zahteva nenehno ozaveščanje in sledenje razvoju. Najboljše prakse potrebujemo tako za posameznike, kot tudi za tiste, ki zbirajo podatke. Ampak včasih so informacije bile zlorabljene, ko so ljudje recimo zgubili svoje prenosne računalnike, recimo na sredstvih javnega prevoza In na ta način je prišlo mm, do uhajanja informacij, kar ni v nikogaršnem interesu. Zato moramo tudi javne organe ozavestiti o njihovi odgovornosti in poskrbeti za to, da se to ne bo zgodilo. Prav tako je treba mlade ozavestiti, kakšna je njihova odgovornost zase. Še zlasti se morajo zavedati, da včasih Tudi na neregulirane spletne strani tretjih držav dajo svoje podatke. Vse to lahko ostane na spletni strani zavedno in to jim lahko zelo škodi v smislu njihove javnosti ali kasnejšega iskanja zaposlitve. Zato potrebujemo zakonodajo in to je treba zakonodajo urediti zakonodajno, pa ne samo to, ozavestiti je treba ljudi in jih izobraziti. To bo torej ključnega pomena. Potrebujemo tudi del direktive, ki se bo ukvarjal z obveščanjem in ozaveščanjem. Žal sem bil omejen številom znakov, pa sem želel omeniti še nekaj zadev. Predvsem pravico, da ste pozabljeni. Ampak žal nisem imel dovolj znakov za to. Nedavno sem dobil tudi nekatera sporočila glede tega, kako pomembno je ohraniti deveti člen, ki govori o raziskovalnem novinarstvu. Ampak, če sedaj povzamem, veselim se že pripomb kolegov in tudi predlogov sprememb. Mislim, da skupaj lahko pošljemo močen signal komisiji o tem, katere so naše prioritete pred pričakovanim zakonodajnim predlogom, ki ga pričakujemo kasneje letos. Hvala lepa, da ste mi dali to priložnost in naj povem, da žal jutri ne bom mogel prisostovati tu, ker imamo praznik in zato bomo praznovali dan svetega Patrika, morda bomo tudi popili kakšen eh, kozarec Ginisa. Ko ne bom več. Najprej bi se zahvalila za osnutek, ki je bil predstavljen na področju zaščite mladih. Mislim, da moramo poskrbeti tudi za nadaljni razvoj platforme, kot tudi za razvoj platforme socialnih omrežij in razmisliti o tem, kako zagotoviti trajnejšo zaščito za mlade. Pri po izvedbah eh, podatkov mislim, da se včasih postopa do, dosti lahko miselno, razmisli se o posledicah, ki eh, jih lahko doživimo, če enostavno vzpostavimo svoj profil na Facebooku, objavimo tam določena, določen slikovni material. Uh, torej, to so posamezniki storili, uh, potem pa je bila uh, slika kolegice nenadoma v eskortnem servisu neke druge spletne strani. Sicer gre za odraslo osebo, uh, primer, ki sem ga omenila, ampak lahko se zgodi tudi drugače, ne glede na starost. Uh, Torej, veliko krat imamo situacijo, ko mladostniki vnašajo uh, svoj profil ali pa tudi ljudje vnašajo svoj profil lasnosti, ki dejansko niso resnične ali niso, uh, ne držijo. Torej, ne želimo stvari omejevati v smislu razvoja novih komunikacijskih oblik uh, na spletu. To je uh, srž uh, spleta in interneta ampak želimo samostojno možnost samostojnega izbrisa teh podatkov, pregleda, kje so kakšni podatki objavljeni, kam so bili preneseni. Mislim, da je to temeljni predpogoj, za katerega se trudimo, da bi ga trajnostno uresničili tudi na področju uh, svetovnega spleta. Hvala lepa. Ja, Najlepša hvala. Neposredno se lahko navežem na povedano. Navezala bi se tudi, oziroma zahvalila bi se kolegu Keliju. Pravzaprav se strinjam z vsem, kar je zapisano v tem osnutku, vendar menim, da bi morali na mestu ali dveh stvari povedati nekoliko bolj jasno, bolj ostro. Moje izkušnje kažejo, da na področju zaščite mladine lahko naredimo več, ni dovolj da povemo ali pa udarimo, da je medijska kompetenca pomembna. Mislim, da smo tu na tem področju storili dovolj, zdaj morajo slediti dejanja in zdi se mi dobro, če bi državam, članicam tudi tukaj izrekli poziv, naj to storijo in ne še ponavljamo še enkrat, kako pomembno je, da bi to, da bi to storile. Torej, pomembno je, da se že od rane mladosti zauzemamo za to, da se otroci in mladostniki navadijo uporabljati te medije, da bodo samozavestno in samostojno z njimi ravnali, eh, bili pripravljeni na eventualne nevarnosti, ki tukaj prežijo, tako na spletu, kot tudi v drugih oblikah in da ustrezno eh, te nevarnosti lahko tudi preprečijo in da jih ustrezno poznajo. Mislim, da bi morali prav tako tudi bolj intenzivno eh, delovati na same ponudnike teh storitev, da bi tudi oni podatke, ki jih pridobivajo, ki jih zbirajo, se to ne zadeva samo mladostnike, temveč tudi druge, torej da bi imeli eh, ustrezne pogoje, pod katerimi je možno do teh podatkov dostopati ali jih posredovati celo naprej. Kot rečeno, to ne zadeva samo poblaščence za osebne podatke, marveč tudi mora biti to formulirano kot obveza za vsakega ponudnika, teh storitev, da, torej da ob ustreznem pozivu na, na te podatke na, na upogled, da se jih da ponovno spet izbrisati, če posameznik več ne želi, da recimo ta ponudnik storitev ali tisti, ki je te podatke zbiral, eh, še naprej hrani. Mislim, da moramo tukaj stvari povedati bolj jasno, ne pa samo, da jih poudarjamo, ampak da te zahteve jasno oblikujemo v tem besedilo, v obliki nekih obvez ki naj veljajo, kot rečeno, od zgodne mladosti pa vse do eh, odraslega starostnega obdobja. V tem smislu bi si torej na posameznih mestih želela malo več jasnosti. Kanibal, ste prosili za besedo? Gospod Trupel? Začela bom s stališčem gospe Kamreger. Vem, da je to težka, občutljiva tema, kako ravnati s ponudniki storitev. Ali lahko to na kakšen način sploh reguliramo ali ne? Imamo eh, šole, kjer so predvidena posamezna pravila dostopa in uporabe teh podatkov. Ampak, če v resničnem svetu mislimo, da je treba stvari regulirati, eh, zato da bi stvari bile mm, fair, potem mislim, da to še zlasti velja na področju ponudnikov spletnih storitev. Seveda je drugo vprašanje, kako bomo to storili in kako bomo uh, omogočili ali uh, preprečili uh, v, dostop do teh podatkov. Zato se strinjam stališčem, ki ste ga ravno kar predstavili in podpiram tudi to, kar ste povedali v zvezi z medijsko kompetenco, kajti čim bolj je posameznik avtonomen, uh, toliko večja je njegova moč pri obvladovanju tega področja in mislim, da je tudi lastna regulacija vedno boljša kot tista od zune. Prehajam na angliščino, imam vprašanje za gospoda Kelja. Po točko šest, varovanje podatkov za otroke in mladoletnike. Morda sama tega nisem dojela, ampak rada bi razumela, kaj ste imeli tukaj v mislih. Ali se vam zdi, da gre tukaj za poseben socialni, družbeni učinek na mlade oziroma otroke. Tukaj nisem razumela, ali gre tukaj res za kakšen poseben učinek. Ich, uh, habe eine Frage an äh, Kelly. Ich möchte... Tudi sam imam vprašanje za gospoda Kellyja. Najprej pa še ena pripomba. Dolgo časa sem živel v državi, v kateri je bilo veliko prepovedano, ampak vsi so vedeli vse. Zdaj živim v državi, kjer skoraj nič ni prepovedano ali pa zelo malo, eni vedo, drugi ne vedo, ampak rad bi izrazil svojo skepso do prepovedi, pri čemer je pomembno, da vnesemo v sistem določena pravila, to sem hotel povedati. Ampak tudi izkušnja, da je zaščita otrok vedno bolje urejena na pravnem področju, a kljub temu vedno manj učinkovita. Tu je treba stvari podrobneje pogledati in to, kar se trenutno dogaja v moji državi, potem dvomim o dejanski učinkovitosti posameznih prepovedi ali prepovednih določil. To ne pomeni, da tega ni treba storiti. Podpiram prizadevanja gospoda Kelija. Imam pa eno vprašanje otroci se hitro učijo. In kdor zavrača otroke, ki znajo delati z računalniki, potem tukaj grejo stvari hitreje, kot če bi jih prepovedali odraslemu. Zagotoviti ustrezno zaščito otrok in mladostnikov mora biti zaradi tega oblikovana zelo dinamično. Kaj ti obe strani se učita? in učita se zelo hitro. Torej, kar zadeva zaščito otrok, mislim, da bi lahko tudi naprimer unesli klauzulo, da gre za dinamičen proces, da to mora biti dinamičen proces, če želimo biti pri tem učinkoviti. Kajti učijo se otroci, učijo se mladostniki in tako naprej. Hvala lepa. Zdaj še gospod Hannibal. Thank you and, and thank you. Hvala lepa in hvala gospodu Keliju za to poročilo oziroma to mnenje, ki moram reči, da je zelo jedrnato. Mislim, da potrebujemo neko regulacijo interneta. Vem, da se je o tem že veliko govorilo po vsem parlamentu, ampak dejstvo je, da nikjer nimamo nobene vrste komunikacije, ki ne bi bila urejena. Strinjam se, da prepovedovanje ni prava rešitev in to je morda premočna beseda, ampak potrebujemo neko ločnico med tem, kaj je sprejemljivo in kaj ne več. Ampak mislim, da v bistvu gre za to. Tudi v tem odboru smo se pogovarjali o grozljivih podobah otrok, ki se pojavljajo na internetu sprašujem se, ali ne bi bilo eh, bolje, če bi tega sploh ne omogočili na internetu. Gre torej očitno za zaščito ljudi, ki jih je potrebno zaščititi pred uporabo računalnikov, dostopa do interneta in podobno. Žal obstajajo ljudje, ki izkoriščajo dostop do interneta in mislim, da potrebujemo zaščitne ukrepe za zaščito otrok in zato zelo podpiram uh, da to vključimo. Kar pa zadeva mm, preostanek besedila, mislim, da so tudi druge manj resne zadeve, ki jih morda lahko krajše obravnavamo. Medijska pismenost, recimo, ne samo za otroke, pač pa tudi za starše. Starševska odgovornost je zelo pomembna. Namreč, kaj otroci sploh lahko delajo na internetu. Zato zelo podpiram to mnenje in upam, da bo tako storil celoten odbor. Hvala lepa. Medijska pismenost mislim, da je resnično zelo pomembna. In zdi se mi, da moramo otroke na nek način zaščititi pred same samimi sabo. Kaj ti, ko enkrat padejo noter, jih je težko dobiti ven. Če si niso nejasne, kakšne so nevarnosti, ki prežijo na njih, če ne znajo ravnati s temi nevarnostmi, moramo imeti učitelje in odrasle, ki to razumejo. Torej tudi usposabljanje učiteljev je tukaj potrebno in je to alfa in omega celotnega procesa. Tudi oni niso odraščali s to tehniko, ki jo imamo danes. Deloma vedo še manj kot otroci. Zato mislim, da moramo pojačano delovati tudi v to smer, da usposobimo učitelje, da se ukvarjajo s to problematiko, da bodo otroci lahko, če hočete, lahko temu še enkrat rečem tako, zavar zavarovani pred sa sami pred seboj. Izvolite, gospod Jevol. Ja, čisto na kratko, glede tega, kar je rekla gospo, gospa Trupel. Treba je paziti, da ne bomo rekli, da so sedaj ponudniki teh storitev odgovorni za stvari, ki so jih zagrešili ali uporabniki ali nekdo drug. Se pravi, da ne bi prišli v kakšno drugo zgodbo. Mislim, da bi s tem šli predaleč, če bi da trdili, da je temu tako. In še en drug problem. Zaščita mladih je bila vedno nekoliko problematična. Ehm, če razmišljamo o sodobnem svetu, o starostnih omejitvah pri gledanju določenih filmov in eh, rečemo, da določeni, določeni film lahko gledamo šele od določenih starostnih obdobij naprej, pa ugotovimo, da s tem nismo dosegli tistih skupin, ki smo jih dejansko želeli, kajti posameznikom je popolnoma vseeno, kaj njihovi otroci gledajo. Uh, na drugi strani pa imam skupino, ki sem jim s tem dala neko podporo ali pomoč, pa je mogoče bila popolnoma odvečna, saj so za to poskrbeli že sami. Se pravi, tu seveda nahajamo na nekem področju, kjer sicer ja, nudimo potrebno podporo, da bi določene stvari preprečili, ampak se vedno moramo zavedati tudi tega, da tiste, ki jih dejansko želimo doseči s temi ukrepi, mogoče niti ne bomo dosegli. In ta nevarnost pri, na področju zaščite mladih vedno obstaja. Hvala lepa in hvala tudi vsem kolegom za njihove prispevke. Seveda je to zelo pomembno področje, tudi zelo občutljivo. Večina kolegov je spregovorila o dvojem. Prvič, dovoliti je treba ljudem svobodo, da bodo lahko uživali v medijih, privatno, poklicno. Po drugi strani pa je treba zaščititi mlade in tu se moramo odločiti, kako daleč lahko gremo. Mislim, da so otroci zelo dobro seznanjeni z internetom in biti moramo previdni, ker bodo vedno našli načine, da zaobidejo prepovedi. Ampak mislim, da potrebujemo vsaj nek minimum. Potrebujemo neko zakonodajo. Rečeno je bilo pri filmih. Recimo, če je nek film primeren samo za starejše od 15 let, potem tega ne boste enostavno prepovedali. Odvisno je pač od staršev, kaj bodo dovolili. In tudi tukaj moramo razmišljati, kaj je po našem mnenju najboljše. Vprašanje zaščite mladoletnikov je ključnega pomena. Če recimo nekdo nekaj da, recimo na Facebook, pa si kasneje premisli, morajo ljudje imeti možnost, ko pridejo k pameti, recimo, da to tudi zbrišajo in da to ne ostane tam zavedno. Tukaj je odgovornost mnogih ljudi, seveda uporabnik v prvi vrsti, ampak tudi ponudnik storitev. Tudi temu je treba dati večji podarek. Potem starši in učitelji. In prav imate, gospa predsednica, ko pravite, da moramo izobraževati učitelje. Res je, da so otroci dosti krat bolje seznanjeni s temi zadevami, kot si učitelji. Seveda, ti mladi bodo tudi nekoč odrasli in postali učitelji, ampak do takrat mislim, da moramo zakonodajo urediti in poskusiti doseči situacijo, ki bo čim bolj uravnotežena. Hvala lepa. Hvala. Mislim, da bo podanih nekaj predlogov sprememb. Veselim se teh predlogov sprememb. Kot rečeno, ponedeljek 21. marec je rok za oddajo predlogov sprememb, torej naslednji teden. Pohiteti je treba, da bomo to storili pravočasno. Točko 6 smo črtali iz dnevnega reda in zdaj prihdemo do sestanka koordinatorjev. Vsem kolegom se zahvaljujem za nazočnost, vse ostale prosim, da sedaj zapustijo prostor, tudi goste. Koordinatorje pa naprošam, da ostanejo tukaj. Koordinator.